pomembno vlogo. S tem smo pri kraju vprašanj. Eh, celovito ste odgovarjali na vprašanja. Če želite, morda sedaj še pet minut za vašo eh, sklepno izjavo, torej ni nujno, da je to pet minut, morda še karkoli, česar do sedaj niste uspeli povedati v svojih odgovorih na vprašanja. Thank you. Mislim, da smo že vsi nekoliko utrujeni po eh, treh urah. To je človeško in povsem naravno. Samo nekaj besed. Nekaj človeških besed. Kaj ti mislim, da eh, je bilo vse, kar je bilo izgovorjeno, zelo odkrito srčno če mi boste zaupali to nalogo, bo to podlaga za naše sodelovanje. Odkrito srčna izmenjava kot med člani eh, iste družine. Kaj ti pred nami so veliki izzivi. Profesor je pred nekaj minutami rekel, da ne bi želel biti v moji koži. Uh, No, ampak glede na to, da eh, sem eh, tako zagret, da eh, sem dejansko v službi tega namena, bi želel nekaj reči tudi o tem parlamentu. Počutim se namreč eh, kot eh, parlamentarec in eh, celotni postopek se je začel maja meseca Mislim pa, da je v veliki meri pravzaprav krepil prestiž in vlogo parlamenta v očeh naših državljanov. In ravno to zaslišanje je tudi del tega postopka, te procedure. Res je, da sem nekoliko utrujen, vendar sem zelo vesel, da sem danes tukaj, kajti ta demokratični postopek je eh, resnično zelo dragocen. Naše sporočilo državljanom pa je, kot smo rekli v, eh, našem, eh, v naši razpravi, nismo tukaj zato, da en, eni drugemu delimo komplimente temveč eh, smo se, pravzaprav smo vključeni v politični dialog. Res je, da se nujno ne strinjam z vsemi eh, pripombami ali obratno, vendar pa smo vsi eh, del tistega, kar je potrebno, za, da se povrne zaupanje v Evropi. In po najboljših močeh se moramo v tej smeri potruditi. Veliko sem se že naučil, veliko tega se moram še eh, naučiti. Gospod eh, Sorensen, gospod Sorensen in njegova ekipa so me zelo eh, dobro vodili skozi vse to. 14 dni praktično nisem nič spal, vendar sem se seznanim, seznanil z osnovnim okvirom. Sedaj pa je prišel čas za podrobnosti. Torej, če podprete mojo kandidaturo, bomo sodelovali skupaj. Skupaj bomo delali in skušali uresničevati svojo vizijo, tako da bo Evropa še naprej glavni donator, eh, zaradi česar bomo ponosni na to, da smo evropejci. Thank you very much, Mr. Trianidis, for your... Najlepša hvala, eh, najlepša eh, hvala, gospod Stilianides, za eh, to sklepno izjavo. Zaslužili ste si počitek. Eh, sedaj se bodo sestali koordinatorji za zaprtimi vratami, tako da prosim vsi tisti, ki vam ni mesta na tem eh, sestanku, eh, če odidete. Potem bomo eh, poslali evalvacijsko pismo, ki bo potem eh, posredovano konferenci predsednikov. Konferenca predsednikov potem sprejme eh, odločitev in na to sledi plenarno glasovanje o vseh komisarjih skupaj. Vsem se vam zahvaljujem za udeležbo, zahvaljujem se tudi tolmačem.